Hvala lepa. Eh, spoštovane kolegice in kolegi. Eh, pisna izjava številka tri iz leta 2011, ki so jo predstavili Romana Jordan Cizel, Ana Gomeš, Korin Lapaš, eh, Radvile Morkonajte, Mikolej Nene, Indrek Tarandat o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 Eh, pobudi Let's Do It v 2012 eh, je bila podpisana z strani večine poslancev in poslank Evropskega parlamenta in tako bo to tudi v skladu s členom 123 poslana eh, naslovnikom in tudi objavljena med sprejetimi besedili in podpisniki bodo seveda tudi navedeni v zapisniku. Jordan, Romana Jordan Cizel bi rada besedo. Tednik. Eh, spoštovani kolegi najprej se vam želim zahvaliti za podporo ki ste jo dali tej pisni izjavi s tem smo v letu prostovoljstva ki poteka letos pokazali tudi svojo zavezanost za čisto okolje. želim pa vas povabiti da se ne ustavite samo pri tem podpisu ampak da pomagate da bo naslednje leto leta dva tisoč dvanajst ta akcija se pravi enodnevna akcija čiščenja našega okolja uspela v čim več državah še v več državah kot doslej in da na tak način tudi podprete okoljska društva v svojih državah.

Na kratko, prosim. No, nisem kriv. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, eh, hvala lepa vsem, ki so podprli to pobudo in povsem na kratko. V veliko veselje mi je bilo, delati pod nadzorom gospe eh, Cizel in v sodelovanju z gospod, eh, z gospod Gomeš in Korin eh, Lapaš. Gre za pravo državljansko pobudo in tu lahko vidimo, kako državljani vodijo Evropo v boljšo prihodnost. Mi vemo, kakšna je kontroverza okoli pisnih deklaracij in kakšna so mnenja o koristnosti teh deklaracij. Opravičujem se tistim poslancem in poslankam, ki smo jih užalili z našo Eh, kampanjo in obljubljam, da ne bom sprožil nobene spisne deklaracije v tem mandatu več. In upam, da mi boste pomagali pri uh, tem, da drž, se držim te obljube. In prosim, da tudi uh, sodelujemo vsi v uh, pač, uh, akcijskem dnevu 2012. No, sedaj prehajamo na glasovanje. Uh, glasujemo o poročilu gospoda Zvera mladi in mobilnost, okvir za izboljšanje sistema splošne